E. Še nekaj informacij imamo. Prvo stališče komisije. E, dobil sem namreč od sveta stališče e, za prvo obravnavo in jutri 21. januarja.